decembrom 2010. In še tretje obvestilo od eh, skupine ALDE. Sem sprejel ulogo za imenovanje gospoda Johannesa Cornelisa van Balna za člana medparlamentarne delegacije za odnose z Afganistanom in sicer ne bi nadomestil gospoda Karla Haglanda. Kakšna pripomba? Ne, s tem je to imenovanje tudi potrjeno